Uh, this... Začenjamo z današnjim sestankom. Rada bi pozdravila vse, ki ste prišli k nam. Kot veste, imamo še tri dvorane za poslušanje, kajti zaradi nepričakovanega razvoja dogodkov v plenani dvorani smo potrebovali več prostora in sedaj pač smo zavzeli vse glavne dvorane za sestanke tukaj, pa tudi v odboru regij. Rada bi pozdravila vse, ki ste prišli v Brusel za te dneve odprtih vrat. Prihajate iz manjših, večjih mest, regij, da boste sodelovali v dialogu, da boste delili z nami vaše pomislike, pa tudi zamisli. Še prav posebno želim prisrčno pozdraviti predsednika Evropskega parlamenta Martina Šulca, predsednika Evropskega sveta gospoda Hermana Van Rompoja, Eleni Mauru, ki je ministrica za notranje zadeve z Cipra in predstavlja predsedstvo EU, Ramona Luisa Vakarela Sisa, predsednika odbora regij, Johannesa Hanna, komisarja za regionalno politiko in sama sem Danuta Hübner, tisti, ki me ne poznate in sem predsednica odbora za regionalne zadeve v Evropskem parlamentu. Prav tako bi vas rada obvestila o nekaterih tehničnih podrobnostih preden. Začnemo z razpravo. To bo povezano seveda eh, z gladkim potekom današnjega sestanka. Naj vas obvestim, da se sestanek prenaša po internetu in pokriva ga tudi storitve Europe by Satellite. Sedaj pa želim povedati nekaj besed kolegom ki so v 4Q1. Pred sabo lahko najdejo tudi liste papirja in tako lahko posredujejo vprašanja panelu. Prav tako pa lahko to storite prek Twitterja. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, sedaj pa nekaj besed o tem, zakaj smo se zbrali. Tukaj imamo sedaj deseto izdajo odprtih dnev odprtih vrat 2012, čas hitro teče. Rada bi tudi povedala, da smo si verjetno edini, da se srečujemo v zelo pomembnem trenutku, včasih, ko je pesimizem prevladal. In v takem trenutku mislim, da je zelo pomembno pogledati nazaj in videti evropsko integracijo kot uspeh, saj smo od začetka dosegli zelo veliko, ne samo za enotni trg tudi za kohezijsko politiko. To je bilo zelo dobro za Evropo. Kriza je ta postopek upočasnila, prav tako pa je pokazala velik razkorak in pomankanje enotnosti, kar se strukturnega razvoja tiče. Zato moramo to prebroditi. Kriza je prav tako izpostavila še nekaj, da smo vsi del ene Evrope in da Evropa ni samo seštevek neodvisnih nacionalnih ekonomij, mest in regij, ter da je investiranje, da so investicije v bolj globoko konvergenco pomembnega značaja. Spet moramo nadrevati s prejšnjo poto, da, potjo, da bomo ukrepili naše drovanje in da bomo razširili trg in da bomo tudi pomagali šipkejšim gospodarstvom kohezijska politika je zelo pomembna, to veste. Vedno bolj povezani smo in to spet lahko postane pomembna spodbuda za rast. Potrebno je spodbujati finance na trajnostni način, spodbujati strukturne reforme in ciljati na investicije, tako javne kot zasebne. Tako bomo tudi izboljšali konkurenčnost. Če ne bomo sprejeli kar se da hitro proračuna za obdobje 2014 do 2020, ne bomo uspeli zagotoviti investicij. Naše sporočilo mora biti jasno. Če bo svet se zavzel za rast, potem se mora zavzeti tudi za to, da bo Evropa imela proračun, ki ga potrebuje. Sedaj pa bi rada povabila eh, naše goste, da spregovorijo. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, vi ste prvi. Prosim, sedaj vaša. Zdaj. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik Van Rompuy, dragi Herman, spoštovana gospa ministrica Mauru, spoštovani gospod komisar, spoštovani gospod predsednik Parker Sersizo, spoštovana gospa predsednica, draga Danuta, spoštovane gospe in gospodje. Zelo sem vesel, da smo danes v Evropskem parlamentu in da se sestajamo desetič na dnevih odprtih vrat. To je deseta prireditev Evropskega tedna regij in mest. Naše regije in mesta so pred zelo težko nalogo v časih varčevanja morajo še vedno zadoščati in izpolnjevati temeljne potrebe ljudi po delu, bivanju v dobrih šolah, bolnišnicah, po čisti vodi, po varnih, zanesljivih transportnih sredstvih in potem, da je potrebno zagotavljati oskrbo z energijo. V časih varčevanja so impulzi za rast, ki izhajajo iz tega in to je vse del strukturne, regionalne politike. To je v času krize točno tisto, kar moramo storiti, da bi iz krize išli. In zato mesta in regije potrebujejo evropska sredstva danes bolj kot kdajkoli. Kdaj? investiranja na ta, v ta področja so prave investicije. To so pravi instrumenti za ustvarjanje delovnih mest. Spoštovane gospe in gospodje, poslanci Evropskem parlamentu se v tem trenutku borimo eh, svetom, da bi zagotovili razumen evropski proračun za obdobje 2014-2020. Za nas v Evropskem parlamentu eh, lahko rečemo, da je nekaj jasno in tukaj gre za veliko večino prek različnih političnih meja. Proračun Evropske unije to ni denar za Brusel, ki se ga potem zapravlja v Bruslju. Proračun za Evropsko unijo je proračun so sredstva za ljudi v Evropi, za ljudi v mestih in regijah Evrope. Pripričani smo, da je Evropski proračun konkretna dodatna vrednost Evropske unije in to že precej let. Še prav posebno, če se to uporablja kot dopolnilno sredstvo nacionalnim proračunom. Tako lahko nekoliko sprostimo pritisk, ki ga vidimo, da se izvaja na regije in mesta in s katerim se pritiska na ljudi same. Če ta sredstva smiselno uporabimo, lahko to vse skupaj ublažimo zamrznitev sedanjih sredstev Evropske unije ali celo znižanje, kot se o tem govori, je morda popularno in zveni dobro za tiste, ki bi to radi slišali. Vendar pa naj vam povem, kar se Evropskega parlamenta tiče, je to zelo neodgovorno. Če bomo varčevali pri evropskem proračunu, To pomeni, da bomo največje sredstvo za stimulacijo znižali. In to v trenutku, ko nekatere države članice vedno bolj drsijo v recesijo, presposobnost narašča. Zadnja številka je 25,5 milijonov presposobnih v EU in Evropa potrebuje predvsem delovna mesta. In zato smo sedaj kot Evropski parlament pri pogajanjih o naslednji finančni perspektivi 2014 do 2020 zauzeli jasno stališče in to želim sedaj predstaviti. Ne vsem načrtom, da bi preveč pačevali v Evropi in tako uničili Evropo. Želimo si solidarnosti in usmerjenih investicij v rast in zaposlovanje, inovacije in raziskave. Pred nekaj dnevi sem skupaj s predsednikom Barozom sodeloval na sestanku tako imenovanih prijateljev kohezije v Bratislavi. 15 od 27 vlad Evropske unije je bilo. Naj spostavim, da je to večina držav članic Evropske unije. In enotni smo si bili, da je ekonomska in socialna kohezija v Evropski uniji nekaj, kar mora ostati glavni cilj naše politike kohezijska politika je investicija v našo skupno prihodnost. Naj podam nekaj pripomp, kar se našega stališča glede teh pogajanj tiče. Ne želimo si pristopa od zgoraj na vzdolj, ko bi potem določali odstotkovne stopnje. Ne, želimo si odprto, obsežno razpravo in pristop od spodaj na vzgoraj da bomo vedeli, katere so tiste politike, ki jih je potrebno financirati, ki imajo največjo evropsko dodano vrednost. In zato je parlament že sprejel svoja stališča in sedaj se bomo s svetom pogajali. Odločno nasprotujemo makroekonomskemu pogojevanju. Želimo zagotoviti tudi zadostna sredstva iz strukturnih skladov za Evropski socialni sklad in ta pogajanja torej so zelo raznolika. Vse to mora biti tudi možno financirati. Kaj bi se zgodilo, če bi nek, se nekatere države članice uveljavili svojo zahtevo, da bi naj privačevali 100 milijard evrov? Čez vikend sem bral časopise. Obstaja tudi država, ki želi privačevati 200 milijard evrov. To pomeni konkretno, In to vam povem sedaj tukaj v dvorani, kajti vi morate to vedeti. To pomeni manj podpore regijam, to pomeni manj podeželskega razvoja pri vas doma, to pomeni manj študentov v programu Erasmus, to pomeni manj vsega, kar je bilo uspešnega do sedaj. Želim pa si še več uspehov z Evropsko unijo. smo v nemogočem položaju, kvadrature kroga ne moremo doseči. Kot so storili predsedniki vlad in držav lani in predlani, vedno znova prenašajo več ukrepov na Evropsko unijo. Vsako leto imamo nove smernice za blagostanje Evrope. Če si ogledamo v tem trenutku Evropo 2020, je to ta dokument v tem trenutku. Prej smo imeli Lizbonsko strategijo, In imamo vedno bolj ambiciozne projekte, ki segajo od ITER do satelitskega navigacijskega sistema Galileo. Istočasno pa potem tudi pravimo, ne bomo reformirali SKP, ne bomo se dotikali popustov, zagotovili pa bomo manj sredstev. Že naprej bom povedal, kje se bo to končalo to se bo končalo pri dramatičnem varčevanju. Tega si nekateri želijo za kohezijsko politiko. Razkorak v Evropski uniji se bo tako seveda še povečal. Kar se konkretnega položaja tiče, 2011 nam ni uspelo nameniti 10 milijard evrov za legitimne projekte, ki so jih vlade predlagale za leto 2012 je bil, so bila sredstva za Evropski socialni sklad izčrpane že septembra. To pomeni, z razvojem, kot nam ga vsiljujo sedaj predsedniki vlad in držav, kot svoj način, lahko zagotovimo samo nekaj. Evropska unija že sedaj ne more več plačevati računov za ukrepe, ki so bili sprejeti strani teh vlad. Kajti zahteve, ki želijo več sredstev, ne prihajajo z Evropskega parlamenta in tudi ne z komisije, prihajajo strani držav članic. In kdor ne želi zagotoviti sredstev za račune, za ukrepe, ki so jih sprejele države članice, kdo je tisti, ki tega ne želi plačati, to so države članice. Ne more biti tako, da z desno roko nekaj sklepamo, potem pa z levo roko zamahnemo in tega ne želimo storiti. To ni odgovorna politika. Zato se je Evropski parlament pripravljen trdo boriti za ta proračun in se to pogajati. Med leti 93 in 99 je bil poprečni Evropski proračun 1,18 odstotka BNP torej med 93 in 99 je šlo za poprečno 1,18 odstotka. Od leta 2000 je proračun Evropske unije se znižal na 1,06 odstotka BNP. Kar se tiče varčevanja. Smo varčen parlament. Sedaj pa nekatere države članice zahtevajo en odstotek. Če si ogledam stopno inflacijo v zadnjih letih, to pravzaprav pomeni krčenje za 15 odstotkov. Katerih 15 odstotkov projektov in izdatkov pa naj ne izvedemo, tega nam svet ne pove. Biti pa si moramo glede na česa na jasno. Če bomo samo vrčevali in če ne bomo zagotovili razumne investicijske politike in to ne bo šlo, če ne bomo odgovorni in če ne bomo trezno ravnali. Evropa potrebuje rast, konkurenčnost in delovna mesta in zato si želimo razumnega proračuna Evropske unije. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gostje v Evropskem parlamentu, Evropska unija, regije in mesta so partnerji pri tem, da skušamo najti pot iz krize. Vsi mi v parlamentu in vi, člani Evropskega sveta, pa tudi člani komisije, smo tu zaradi državljanov Evrope. In zato smo zavezani k solidarnosti z veliko zaskrbljenostjo pa spremljam, da ima kriza, v kateri smo centrifugalne sile v Evropi. Sprožila je centrifugalne sile, ki vodijo v koncu solidarnosti. Grozi nam, da bo Unija razpadla v sever, jug, vzhod, zahod, revni, bogati del, majhen, velik. Ampak mislim, da se moramo sedaj vsi nečesa spomniti. Glavni navok Evropske unije je, da bomo ali zmagali vsi ali pa zgubili skupaj, kajti enotni, e, samo enotni smo lahko močni. Želim vam, da bi današnji sestanek bil uspešen. Želim se vam zahvaliti za to, da sem vam to lahko povedal na začetku vaših pogovorov. Rad pa bi se zahvalil tudi gospodu Van Rompuju kajti moram ugotoviti, da ni predsednik Evropskega sveta tisti, ki ga kritiziram. Kritiziram vlade, ki jim mora predsedovati. In lahko ugotovim le, da je Herman van Rompuy zelo dober partner za reševanje težav, ki jih imamo v Evropski uniji. To velja tudi za kolege komisije in še prav posebno za predstavnike ciperskega predsedstva, ki so si v tej težavni fazi zelo prizadevali. Odaniti Danuti Hübner, odlični predsednici našega odbora, pa sploh ni potrebno govoriti. In potem, da je predsednik odbora regije predsednik španske regije, je morda zelo simbolnega pomena. To pomeni, da si moramo skupaj prizadevati znotraj naših držav, pa tudi med državami, zato da bi išli iz krize. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa za to, da ste bili z nami in za vse, kar ste nam povedali. Sedaj pa dobi besedo gospod Herman van Rompuy. Hvala lepa. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, dragi Martin, gospod predsednik odbora Regi, gospod Falker Sel, gospod predsednica odbora za regionalne zadeve v Evropskem parlamentu, gospod Hübner, gospa ministrica za notranje zadeve, Republike Cipra, gospa Mavru in spoštovani go, gospod komisar Han, gospe in gospodje. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko danes tukaj govorim na odprtju desetih dnev odprtih vrat. To je največji dogodek v Evropi, ki je posveten, posvečen regionalnemu in urbanemu razvoju. 6000 predstavnikov v več kot 100 delavnicah pričakujemo in imamo tudi zelo veliko lokalnih dogodkov v 38 državah v Evropi, to je edinstvenega pomena za regionalno politiko in za predstavnike, da se izmenjajo svoje mnenja. Regije in mesta so pogosto vodilne pri inovacijah in novih politikah. Vi ste najbliže temu in lahko sami poveste, kaj deluje in kaj ne. Reširanje, izkušanje najpomembnejše. Vem, kako zavezani ste razreševanju izzivov, s katerimi se soočajo državljani Evropske unije, ki izhajajo tudi iz gospodarske krize, ki smo ji priča vsak dan. Prav tako igrate pomembno vlogo pri dvigu zavesti glede tega, kaj je na kocki in tudi to je ključnega pomena za uspeh. Med nauki, ki smo se jih naučili iz sedanje krize, je tudi nauk eh, soodvisnosti. Ne samo med državami članicami, ampak tudi znotraj držav članic, med različnimi ravnmi upravljanja in družbenih ukrepov. Ne govorim samo o trajnosti javnih financ, kjer je potrebno združevati lokalne, regionalne in evropske ravni. Gre tudi za različne vrste politike in še prav posebno za politiko za rast in za poslovanje. Vsi imamo en jasen cilj pred sabo. Evropa mora ostati privlačna celina, v kateri je dobro živeti, kjer ustvarjamo bogatstvo za vse državljane. Zato potrebujemo rast, kakovostno rast in okolje socialnega dialoga, kohezije in poštenosti. Od leta 2008 se Evropa soočila z dvema krizama, ki sta bili povezani. Bančno krizo in krizo državnega dolga. Ta se je potem navezala tudi na ekonomsko in družbeno krizo. To bi lahko imelo zelo negativne učinke tudi prek tega, kar smo videli. In vemo, da je kriza pomenila zelo velike težave v, v nekaterih državah. Vendar lepa se so se javni organi odzvali, pomagajo državam članicam v finančnih težavah, pomagajo bankam in jih bolj učinkovito regulirajo, pomankajo delodajalcem in delojemalcem, da zmanjšajo napetosti in na kratko skušamo torej absorbirati vse šoke. Seveda težave in kontroverznosti obstajajo. Naloga še ni končana, vendar pa to so prizadevanja, brez katerih naša celina ne bi bila tako uspešna kot je in bi se soočila s katastrofo. V tem kontekstu bi rad povedal, da fiskalna konsolidacija ni naloga sama po sebi. To je nujen pogoj za rast in delovna mesta. Če ne, bomo zašli v začaran krok dolgov. Če se bo to zgodilo, ne bo rasti ne bo popraševanja. In to so prav razmere v nekaterih državah članicah. Vprašanje, kako izvesti konsolidacijo, ki je neizogibna na modr, socialen način, na način, ki bo vnašal zaupanje in ki bo ustvarjal pogoje za to, da se vrne rast. Strukturne reforme so ključnega pomena in to je naš ključni instrument. Veliko držav članic je izvedlo globoke reforme za investicije in za zaposlovanje. Tisti, ki so to storili že v preteklosti, kot je bila Nemčija pred desetletjem in Švedska in Finska pred dvajsetimi leti, so se laže uprli krizi kot drugi. Pogumne reforme se sedaj izvajajo po vsej Evropi. Želimo iti proti interesom na energetskem sektorju, finančnem sektorju in v nekaterih zaščitenih storitvah. Socialna poštenost se lahko doseže le, če se bo do prizadevanja porazdolila enakomerno. Potrebno se je tudi učiti drug od drugega. Sedaj se dobro zavedamo, da je uspeh ali neuspeh določene države pomemben za vse. Prav tako pa lahko delo za rasti prijazno okolje opravimo zgolj skupaj. Naprimer, skupni trg. To je ključen dosežek in tu lahko storimo še več. Digitalne trge, trge storitev in energije lahko združimo. In v svetu sedaj skušajo doseči napredek tudi pri kvalifikacijah pri javnih naročilih in tako dalje. Komisija bo potem predlagala drugi svežen 12 nadaljnih ključnih ukrepov. Gre za to, da si zagotovimo nove trge za naše podjetje v tujini. Gre za to, da si želimo enakopravne pogoje. Mednarodna trgovina je ključno gonilo za rast. V tem trenutku se pogajamo glede prostotrgovinskih sporozumov z veliko državami. Mobilnost, izobraževanje, kljub visoki brezposobnosti, obstaja v Evropski uniji več kot 2 milijona delovnih mest. Narediti moramo za delovno mesto to, kar je Erasmus storil za študij. Evropa lahko prispeva z običajnim proračunom in tudi, če to predstavlja samo zgolj en odstotek našega BDP-ja, vseeno to pomeni biljardo evrov v sedmih letih. In to lahko ima velik dosežek, kar se vzvodanja tiče. To lahko mogoče investicije posod po Evropi, sicer to ne bi bilo možno. In zato želim razčistiti glede vprašanja večletnega finančnega okvira Evropske, v Evropski uniji na posebnem sestanku Evropskega sveta novembra. To je politični izjum. In sicer potrebujemo soglase vseh držav članic in potem tudi potrditev Evropskega parlamenta. Na različnih ravneh pa se o tem pogovarjamo že več kot leto. Razlike, ki ostajajo, zadevajo manj kot ni cela ena odstotka BDP. Gotovo bodo predsedniki vlad in držav 27. terice našli rešitev za to vsoto, ki je veliko manjša od tiste, ki je bila na kocki v zadnjih razpravah. Potrebujemo dogovor o večletnem finančnem okviru novembra. Če nam ne bo uspelo, bo to pomenilo neuspeh za delovna mesta, neuspeh za rast. Poleg proračuna imamo Evropsko investicijsko banko, največjo večstransko banko na svetu. Vemo, in javnost to dobro pozna, čeprav verjetno tudi vi veste, da je banka zelo pomembna pri infrastrukturnih projektih. Nedavno smo kapital povečali za 10 milijard evrov. In tako bomo povečali posiljeno sposobnost za 16 milijard evrov in bomo tako omogočili več posvil. Sedaj pa si oglejmo še vlogo regij. Regije so pomembni ekonomski akteri. Evropske regije v svojih proračunih porabijo približno 800 milijard evrov letno. Ključnega pomena je za javne storitve in za investicije in za strategije za rast. Regije so tudi ključnega pomena za izvajanje Agenda Evropa 2020 in za dobro uporabo kohezijskih in strukturnih skladov, zato da bi izboljšali ekonomski potencial. Seveda, splošna evropska pravila, ki omejujejo primanklaj in dolg, tudi to bo vplivalo na regije. Tukaj si želimo enako vredna enakopravna pravila na ravni Evropske unije. In moramo zagotoviti, da bodo regije odrežene pri tem, kot so tudi pri izvajanju. Regije morajo zagotoviti, da se fiskalna konsolidacija izvede na rasti prijazen način. Regionalni in lokalni organi morajo izvajati nacionalne reformne programe in zagotavljati delovna mesta in rast. Veliko je potrebno še postoriti na tem področju. Konec koncev, si vsi skupaj prizadevamo na vseh ravneh. Gre za upravljanje na več ravneh, zato da se soočamo z izzivi na več ravneh. Gospe in gospode, naj zaključim. Veliko je na kocki in veliko je potrebno postoriti. Spremeniti moramo stvari, sicer bo to nam usiljeno. Potrebno je izbrati prave izbire za prihodnost davki in vrčevanje mora biti pravično. Ne sme biti izpostavljena samo ena generacija ali socialna skupina. Evropa potrebuje več strukturne gospodarske rasti in skupaj lahko to zagotovimo. Seveda pa reforme terjajo svoj čas. Državljanom moramo povedati resnico in vedno znova razlagati, kaj počnemo. Prepričati jih moramo z dobrimi argumenti, dejstvi in pozitivnimi rezultati gospe in gospodje. Zato potrebujemo tudi pozitivno izražanje glede Evrope. Dovolj je bilo negativizma, dovolj strahu. Potrebujemo jezik upanja. Upanje nam lahko pomaga, nas preminja. To, smo, to nam je uspelo v preteklosti in biti moramo gospoda naše lastne prihodnosti. Hvala lepa. as president of the European Commission is not here with us. Ker predsednika Evropske komisije danes ni tukaj, um, se nam bo oglasil preko videa. Ali je video posnetek na voljo? Gospe in gospodje, dragi prijatelji. Res mi je žal, da danes ne morem biti med vami ob tej deseti priložnosti odprtih dni. Ampak eh, zdelo se mi je pomembno, da, se, da vas pregovorim pred vami preko tega videosporočila. Odprti dnevi so postali bistveni dogodek regionalne politike in neizogibna platforma za razpravo o vlogi kohezijske politike v naši strategiji za izhod iz krize in v vzpostavljanju in pripravi rasti za v prihodnosti. Tukaj smo vsi voditelji, politiki, socialni partnerji, podjetniki, vsi vemo, da vodenje pomeni zbujanje zaupanja v našo sposobnost, da bi Evropa izšla iz te krize močnejša in bolj povezana. In zato sem zadovoljen, da je udeležba ob tej priložnosti tako velika in želel bi tudi povdariti, kako um, pomembno je, da se predsednik Evropskega sveta Herman van Rompuy in predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz skupaj s komisijo lahko udeležita tega dogodka in to vsako leto zapored, dogodka, ki ga Evropska komisija organizira skupaj z odborom regij. Mislim, da je še bolj kot kadarkoli sedaj. Um, pomembno, da eh, pokažemo, kako se različne institucije Evropske unije združujejo v eh, kohezijski politiki, regionalni politiki, politiki za naložbe v Eh, za rast v Evropi. In ta raven zaupanja je izredno pomembna. Zaupanje je dejansko ključni element rasti. Vendar pa se nezaupanja ne rasti ne da predpisati. Zagotoviti moramo pogoje, da se bosta lahko vrnili in to tako, da bomo vzpostavili politike, na podlagi katerih se bo lahko vzpostavila trajna in pravična rast. Te politike dobro razumemo, saj sestavljajo triptih, ki označuje smer našega delovanja, proračunska konsolidacija, strukturne reforme in ciljne naložbe. In eh, če se bomo te smeri držali, bomo lahko izšli iz krize z uspehom. Evropsko gospodarstvo pa je še vedno šipko. Eh, novice, ki zadevajo rast in zaposlovanje, niso dobre. Socialna kohezija je v hudi preizkušnji. V nekaterih regijah Evrope ugotavljamo, da je situacija res dramatična, kar zadeva socialne socialna gibanja, kar zadeva eh, povečevanje revščine. To moramo priznati. Vendar eh, bi bilo v tej situaciji napačno, če bi se vrnili k starim navadam, zaradi katerih smo se znašli v tem položaju in sicer, da bi se pretirano zadolževali eh, ali da ne bi sprijemali reform, ki lahko ustvarijo več konkurenčnosti in zagotavljajo gospodarski in socialni razvoj razvoj. In zato se moramo iz eh, te situacije tudi kaj naučiti. Ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Sedaj moramo delovati skupaj, koherentno in odločno in uh, združevati reforme s socialno pravičnostjo, združevati duh odgovornosti z duhom solidarnosti. V Evropi imamo agendo za rast, strategijo Evropa 2020, ki določa pot eh, k modernizaciji in ohranjanju socialnega gospodarstva trga v Evropi. Takšen cilj smo si zastavili. Nekateri menijo, da eh, evropskega socialnega modela ni več, ampak s tem se ne strinjam. Moramo okrepiti to socialno um, ekonomijo trga. Vprašanje pa je, kako naj jo prilagodimo položaju, ki je veliko bolj zahteven, še zlasti na mednarodni ravni, in kako naj to prilagodimo konkurent korupciji, ki je vse bolj uh, huda. In tu moramo uporabljati vse svoje inštrumente. Eden izmed teh inštrumentov je evropski proračun in naša ambicija je, da bi prihodni proračun bil proračun za naložbe za rast, za zaposlovanje in inovacije. In dobro vemo, da je kohezijska politika bolj potrebna kot kadarkoli ravno v tem času proračunske krize. Resnica je, da bi brez te kohezijske politike številne države članice prav zaradi um, strogih proračunskih zahtev imele težave pri um, zadovoljevanju pričakovanja naših družb. Strukturni skladi so konkreten izraz evropske solidarnosti in pomembno gonilo za ponovni zagon in eh, gospodarsko konvergenco. Evropski skladi pa ne zadevajo samo tistih držav, ki jih imenujemo upravičenke. Pomembni so tudi za države, ki prispevajo v največji meri k evropskemu proračunu. To je v interesu rasti celotne Evrope in že od začetka krize se komisija v sodelovanju z državami članicami prizadeva, da bi evropske eh, sklade hitro porabili tam, kjer jih najbolj potrebujemo. Z, s temi ukrepi in tudi z povečano stopnjo sofinanciranja strani Evropske unije je že devet držav članic dobilo nov svežen pomoči. Uh, 14,5 milijard dodatnih evrov je bilo um, vloženih v evropsko gospodarstvo. Uh, Eh, tako smo sredstva za manj učinkovite in neprednostne projekte preusmerili za podporo, ki je usmerjena v naložbe za rast, naprimer eh, v sektor raziskovanja, razvoja in inovacij ali pa za podporo malim in srednjim podjetjem. Eh, med leti 2009 in 2012 je bilo skoraj 20 milijard evrov tako mm, preusmerjenih za to, da bi odgovorili na zahteve, ki se pojavljajo. In um, letos so države članice, ki jih je za brezposelnost mladih najbolj prizadeva, eh, dobile na voljo 10,4 milijard evrov strukturnih skladov za pomoč eh, brezposelnim mladim in za podporo eh, mlad, malim in srednjim podjetjem. Sedaj moramo nadaljevati na tak način. Proračun Eh, je bistven inštrument za podporo naložbam v naši agendi. In kohezijska politika je eden bistvenih finančnih inštrumentov uh, takega proračuna. Pozor, um, s tem tukaj ne ustvarjamo nekih um, lažnih nasproti, kohezijo na eni strani, konkurenčnost pa na drugi. Kohezijska politika dejansko lahko uh, predstavlja pravo razliko za življenje naših regij, mest in podeželja, če je ta kohezijska politika dejansko povezana z rastjo, če lahko prispeva k povečevanju zmožnosti naših regij, da se odzovejo na trenutne izzive in če lahko prispeva k zaposlovanju, na primer. In sedaj, ko se približujemo bistveni fazi pogajanj o bodočem proračunu Unije, pozivam vse proevropske sile naj se združijo, zato da bodo evropejcem zagotovile proračun, ki si ga zaslužijo. Tukaj gre za našo kredibilnost in vem, da lahko računam na vas. Predvsem pa. Eh, pozivam in prosim eh, voditelje regij, naj eh, se njihovi glasovi slišijo tudi v glavnih mestih. Seveda imamo lahko te razprave v Bruslju, v Strasburgu, v evropskih institucijah, vendar pa je izredno pomembno, da se ta razprava razširi tudi v naših družbah, v različnih državah, zato da bi preprečili širjanje cele vrste eh, napačnih idej. Naprimer, ideje, Eh, ki pravi, da je evropski proračun proračun za Bruselj, proračun za institucije. Ne, to je proračun za naložbe v naše regije in zato moramo zmagati v tej demokratični razpravi, saj je takšna demokratična uloga delovanja v Evropi. Obrazložiti moramo, zakaj eh, imamo tukaj dodano vrednost pri naložbah za Evropo. Ehm, in vem, da lahko pri tem računam na vas. Želim vam veliko uspeha v vašem delu, ostanimo v stiku, ostanimo skupaj, zato da bomo zagotovili uspeh kohezijske politike, regionalne politike in naše Evrope, da bomo zagotovili več socialne pravičnosti, več eh, blagostanja za naše državljane. Hvala lepa. And the last uh, word goes to the presidency on behalf Zadnje pa v imenu predsedstva dobi besedo ministrica za notranje zadeve iz Republike Cipr, Eleni Mavru. Gospe in gospodje, spoštovani prijatelji, zahvaljujem se organizatorjem tega pomembnega dogodka, ki dokazuje, kako močno sinergijo lahko sprožimo, ko organiziramo skupne dogodke, ki zadevajo vse države članice. Ciper, cipersko predsedstvo je zavezano delu za boljšo Evropo, Evropo, ki bo usmerjena v ras in bliže državljanom. Želimo doseči pravo mešanico vizije, solidarnosti, smisla, discipline in želimo hkrati ohraniti naše osnovne vrednote in ideje. Prav tako želimo okrepiti gospodarsko, socialno in teritorijalno kohezijo. To mora biti izraženo v vseh naših pristopih. Večletni finančni okvir za, let, za leta 2014-2020 je prednostna naloga ciperskega predsedstva. Želimo doseči napredek pri, pri pogajanjih in doseči dogovor do konca leta 2012 v skladu z mandatom mandatom, ki nam ga je podal Evropski svet junija 2012. Naslednji okvir mora dodeliti dovolj sredstev za to, da bomo lahko prispevali k izhodu iz gospodarske krize in da bomo lahko ponudili osnovo za stabilizacijo evropskega gospodarstva, ne da bi pri tem ovirali razvoj. Razumem pomisleke, ki jih je izrazil predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz. Večletni finančni okvir je orodje, ki lahko ponovno sproži rast v Evropski uniji. Zato si predsedstvo prizadeva za čim prejšnji dogovor o pravičnem proračunu za Evropsko unijo. To je naša prednostna naloga. Predsedstvo deluje kot posrednik, ki skuša združiti nasprotne strani in skuša najti takšen dogovor, ki bi ga lahko sprejele vse udeležene strani. V teh težkih gospodarskih časih, v teh časih negotovosti je naš cilj ta, da bi pravzaprav prepoznali, kakšne so značilnosti realnosti. Zato moramo razumeti, kako pomembno je vprašanje, kakovostnega, kakovostne porabe denarja. Samo na ta način bomo lahko financirali dodano vrednost evropskih ukrepov. Um, novembra bo potekal izredni Evropski svet, kakor je omenil že predsednik Van Rompuy, in ta vrh bo izredno pomemben, saj bo posvečen samo večletnemu finančnemu okviru. Trenutna gospodarska kriza ponuja možnost za razmislek o tem, kako lahko evropske regije in pa mesta spodbudijo rast, kako lahko spodbudijo investicije in ustvarjanje delovnih mest. V okviru kohezijske politike imajo mesta in regije izredno pomembno vlogo pri postopku oživitve gospodarstva. Novo, nova kohezijska politika želi spodbuditi rast in pa delovna mesta. Istočasno pa ne smemo pozabiti na to, da je glavni cilj kohezijske politike ta, da bi zmanjšali gospodarske, socialne, in druge razlike, ki še vedno obstajajo med posameznimi evropskimi regijami in državami članicami in ki so se morda sedaj v času krize celo povečale. Ta politika je praktični dokaz za evropsko solidarnost in uh, osnovni cilj te politike mora biti še vedno ta, da bi evropske državljane združili. Kohezijska politika želi izboljšati konkurenčnost evropskih regij, želi izpostaviti konkurenčno prednost vsake posamezne regije in želi pomagati pri tem, da bi teritorijalne razlike v Evropski uniji spremenili v nekaj pozitivnega za vsako regijo. Prav tako kohezijska politika uh, želi poskrbiti za dodano vrednost v Evropski uniji z integriranim pristopom in z popolnim upoštevanjem teritorijalne razsežnosti, kakor to določa tudi Lizbonska pogodba. Ciprsko predsedstvo je določilo kot svojo prednostno nalogo prav upravljanje kohezijske politike. Naš skupni cilj je pravočasni dogovor o novem zakonodajnem svežnju. To trdo delo, naša prizadevanja so že prinesla prve rezultate. Naslednji teden lahko na svetu za splošne zadeve pričakujemo dogovor o še odprtih vprašanjih. Uh, svet za splošne zadeve novembra in decembra bo mesto, kjer se bomo dogovorili še o ostalih nereženih vprašanjih v okviru te politike. Cipaško predsedstvo je začelo tudi za neuradnimi trialogi z eh, Evropskim parlamentom in pa Evropsko komisijo. Cilj predsedstva je, da bi dosegli skupno razumevanje pristojnih institucij v Evropski uniji. Na ta način želimo ponuditi več gotovosti državam članicam in pa regijam, ko se bodo pripravljale na nove programe. Gospe in gospodje, regije igrajo ključno vlogo pri dosegi strateških ciljev v Evropski uniji. Izkušnje kažejo na to, da tradicionalni sektorski pristop pogosto ni uspel se odzvati na specifične probleme posameznih regij. Zato potrebujemo nov pristop v upravljanju naših politik. Bolje moramo poštevati lokalno znanje. Bolje moramo poskrbeti za uh, izmenjavo najboljših storitev in mobilizirati moramo zasebni kapital. To pomeni novo vlogo tako za nacionalne, regionalne, kot tudi za lokalne organe. Vsi skupaj morajo delovati kot partnerji. Prav tako se moramo sravtočiti na večplastno upravljanje. To pomeni, da moramo zagotoviti interakcijo zasebnih in javnih partnerjev, eh, civilne družbe in pa evropskih institucij. Zagotoviti moramo upoštevanje lokalnega znanja, zagotoviti moramo spremljanje, implementacijo, Eh, in prizadevati si moramo za izvajanje strategije za leto 2020 za pametno, trajnostno in vseuključujočo gospodarstvo. To pomeni, da moramo zagotoviti, da bodo lokalne oblasti imele vsa potrebna sredstva, ki so potrebna za to, da lahko izvajajo svoje nacionalne strategije in znotraj nacionalnih eh, okvirov morajo delovati lokalni organi z boljšim razumevanjem lokalnih potreb lokalnim oblastem moramo omogočiti, da tudi izpolnjujo svoje lasne strategije za Evropo za leto 2020. V tem kontekstu lahko kohezijska politika spodbudi prizadevanja lokalnih organov, torej gre za pristop od spode na vzgor in na ta način lahko tudi poskrbimo za gospodarski razvoj. Sedaj je napočil trenutek, da se ponovno zazremo v razsežnost lokalnih programov za razvoj, tako da razpravljamo o tem, kako naj bodo ti programi uh, upravljani in kako se naj jih ocenjuje. Seveda moramo upoštevati tudi dejstvo, da različna mesta in pa regija da se različne regije in pa mesta razlikujejo pri svojih potencijalih za gospodarski razvoj. Prav tako se razlikujejo v svojih prizadevanjih in to moramo upoštevati pri poenostavitvi in pa oblikovanju evropskih politik v okviru kohezijske politike. Ob zaključku bi želela povdariti vlogo sodelovanja regij, mest in lokalnih organov Eh, torej, to sodelovanje je neprogošljivo v današnjem svetu. Sodelovanje med regijami je lahko močno orodje, ko gre za upravljanje na večjih plasteh. To je ključno za doseganje ciljev, za eh, ciljev strategije za Evropo za leto 2020. Želim povdariti pomen teritorijalnega sodelovanja, torej tega cilja kohezijske politike. Ciprsko predsedstvo si zato zelo prizadeva za to, da bi zagotovili, da bomo pravočasno dokončali zakonodajni okvir, ki določa teritorijalno sodelovanje. V novem programskem obdobju mora biti ta program takšen, da bo postal še bolj učinkovit, da bo teritorijalno sodelovanje še bolj učinkovito. Torej gre za sodelovanje, za medsebojni dialog med nami in našimi državljani. To so ključne besede. Spoštovani prijatelji, želim vam veliko uspeha oziroma ne, vsem skupaj želim veliko uspeha pri današnji razpravi. Hvala lepa. Uh, colleagues, Spoštovani kolegi, pravkar sem povedala predsedniku Van Rompuyju, da seveda lahko ostane danes z nami, ampak potrebujemo njegov stol za nove paneliste. Eh, hvala lepa vsem za uvodne besede. Mislim, da smo dobili veliko informacij, na podlagi katerih bomo sedaj lahko eh, razvili današnjo razpravo. Vsem skupaj se prisrčno zahvaljujem. That's right. Sedaj bomo začeli drug del današnje konference. Jack Davis bo sedaj prevzel predsedovanje. Jackie, uh, izvoli besedo. Uh, hvala lepa, hvala lepa vsem skupaj. Kakor je napovedala gospa Hübner, bomo sedaj začeli z razpravo z naslovom Gospodarska oživitev, kohezijska politika in pa strategija za Evropo 2020, uloga regij in pa mest. Slišali smo že uh, uvodne besede naših gostov, slišali smo, kako so podarili pomen uloge mest in pa regij in podarili so ključni pomen kohezijske politike. Torej, uh, splošni naslov tega dogodka so Evropska, evropske regije in pa mesta, kakšno spremembo lahko povzročimo. O tem smo že spregovorili, ampak naj eh, o tem spregovorim še enkrat. Eh, naj predstavim goste, ki bodo spregovorili v tem delu konference. Imamo Ramona Luisa Vakasela Sisa, predsednika odbora regij, na moji desni Johannes. Han, Evropski komisar za regionalno politiko in pa seveda Danuta Hübner, ki se je že predstavila. Ona je predsednica Evropskega odbora za regionalne zadeve. Jaz sem Jackie Davis in poskrbela bom za to, da bomo imeli živahno razpravo, da bomo imeli dovolj, raz, dovolj časa za vaše vprašanja in odgovore. Naj vas spomnim na to, da vse skupaj prenašamo tudi. Uh, po spletu, da lahko postavljate vprašanje preko Twitterja in da lahko zapišete vaše vprašanja tudi na, pos, na formularje, potem bodo dvoransko osebje te, ta vprašanja pobralo in tako bomo lahko sprejeli vaše vprašanja. Tisti, ki ste v dvorani, pa lahko nakažete, da želite besedo in uporabite enega izmed mikrofonov v dvorani. No, vidimo, da smo že dobili kavo in čaj v dvorani, tako da lahko kar začnemo. Prosim, da se vsi držite časa za govor. Uh, eh, gosti bodo govorili sedem minut, prosim, da se držijo svojega časa za govor. Spregovorili bodo o tem, kako vidijo vlogo regij in pa mest v tem ključnem trenutku, kako lahko pomagajo k oživitvi gospodarstva, kako lahko izpolnjujejo spodbujanje rasti in pa ustvarjanje delovnih mest. Gospod uh, predsednik, ali lahko vas prosim, da začnete razpravo? Gracias, Najlepša hvala, gospod moderatorka. Spoštovana gospa Hübner, spoštovani komisar Han, gospe in gospodje, spoštovani predstavniki političnih skupin, dragi kolegi. V zadnjih desetih letih so ti odprti dnevi postali dejansko referenčni teden na dnevnem redu Evropske unije. Za institucije Evropske unije je to ključni trenutek, v katerem se napravi pregled, posluša in preveri, ali se politični predlogi in financiranje Evropske unije še naprej prilagajajo dejanskim potrebam na terenu. Za regije in mesta v Evropi so ti odprti dnevi priložnost, da se ugotovi, katere politike delujejo v drugih regijah, da se razširjajo politične izkušnje in da se učimo eni od drugih. Tako se ustvarjajo novi stiki in nova omrežja. Živimo v ključnem trenutku za prihodnost Evrope in njenih regij. Čez par tednov, kot je bilo že povedano, bodo voditelji Evropske unije sprejedli odločitev o prihodnjem večletnem finančnem okviru unije. Ravno kar smo slišali prispevek eh, predsednika Šulca, predsednika Van Rompuja in ministrice Mavru. Želel bi se jim eh, zahvaliti, da so bili za ta kratek čas prisotni na tem srečanju. Um, podpora najvišjih organov Evropske unije temu tednu mest in regij, lahko pomeni samo nekaj. In sicer, da vsi priznavajo, da je kohezijska politika ključno orodje za doseganje ciljev strategije Evropa 2020. In zato v odboru regij upamo, da bodo odločitve, ki jih bodo sprejeli voditelji držav in vlad v prihodnjih tednih, v skladu s. Eh, z roadmapom, za katerega se je Evropska unija dogovorila, da bi dosegli rast in kakovostna delovna mesta. Po mojem mnenju pa bi med morali um, se zavedati predvsem naslednjih načel. Prvič, moramo se usredotočiti na projekte, ki spodbujajo rast in vanje uh, namenjati naložbe. Drugič, zagotavljati moramo, da bodo evropski skladi. Uh, prispevali k rezultatom za naše državljane. In tretjič, proračune Evropske unije mora spodbujati ozemeljsko kohezijo in omogočati, da bodo regije in mesta eh, imele kakšno korist od notranjega trga. Dobro vemo, da neuspeh pri doseganju otepljivih rezultatov oziroma nekoherentnost odločitev o bodočem proračunu v skupnosti ne bo dobro sprejet se strani lokalnih in regionalnih organov ter njihovih m, političnih predstavnikov in gotovo prav tako ne se strani državljanov. Zato odbor regij zelo jasno povdarja, potrebujemo Evropo, ki bo spodbujala odgovornost ter solidarnost, Evropo, ki bo ulivala upanje, ki bo povezovala ljudi in ki bo vlagala v ljudi, Poleg tega potrebujemo Evropo, ki bo pripravljena na prihodnost, ki bo konkurenčna, ki bo spodbujala inovacije, ki bo pripravljena delovati v medsebojno povezanem svetu 21. stoletja. In zato v trenutnih pogajanjih o prihodnosti proračuna Evropske unije moramo kohezijski politiki prihraniti ključno ulogo kot ključnih, eh, ključnega urodja za naložbe. To je naš maršalov načrt, ki bo omogočal eh, eh, regijam, da bodo podpirale in zagotavljale rast ter zaposlovanje. In ali lahko postavim eno vprašanje, ali imamo kakšno drugo možnost? Ne, nimamo je. In podcenjevati potencial gospodarske, socialne in ozemeljske kohazije bi pomenilo, da eh, ukinjamo našim eh, skupnostim možnost, da bi presegli krizo. Odbor regij bo jutri sprejel mnenje o prihodnosti večletnega finančnega okvira in ponavljamo jasno, da se zauzemamo za proračun Unije, ki bo kredibilen in ki bo presegal en odstotek BDP-ja. To je proračun, ki eh, temelji na novih lastnih virih, ki naj bi imel um, um, učinek množenja in ki naj bi zagotavljal dovolj fleksibilnosti, če se bodo politične prioritete slučajno spremenile zaradi spremenljive realnosti na terenu in zniževanje proračuna Evropske unije. Eh, ki, katerega 94 odstotkov predstavlja eh, proračun za naložbe, bi pomenilo, da eh, bi bili v nevarnosti vsi kazalniki prenove, ki se sedaj kažejo in ki jih lahko ugotavljamo v številnih regijah. In zato eh, moram povdariti to, da je konkurenčnost med našimi regiji, še zlasti med konvergenčnimi, eh, nekaj, kar je zagotovila ravno kohezijska politika. In tudi druge regije imajo od tega korist. Zato mora tudi nov dogovor za Evropo um, biti uh, dosežen tako, da se bodo vsa ta načela upoštevala. Uh, In za konec, moja eh, politična prednost med mojim predsedovanjem odboru regiji pomeni, da bo strategija Evropa 2020 uporabljala sredstva Evropske unije na inteligenten, inteligenten način, da bomo bolje trošili, eh, spodbujali bomo učinkovito rabo javnega proračuna in zasebnih sredstev ter ugotavljali, kako lahko združujemo različne evropske sklade in inštrumente in inovativne vire financiranja. Ravno tako želimo okrepiti urodja, ki eh, jih imamo v okviru Evropske investicijske banke. Tako da še enkrat najlepša hvala za te desete odprte dneve in hvala um, za sodelovanje. Thank you. Thank you hvala lepa, gospod predsednik odbora regi. Podarili ste to, kar so povedali že prejšnji govorniki, kako ključnega pomena je, da dobimo dober dogovor na novembrskem Evropskem svetu. Gospod komisar, če da pa vaše uvodne misli o evropskih regijah in mestih, ki mora poskrbeti za spremembe. Verjetno boste se prav tako strinjali z marsičem, kar je že bilo povedano. Res je, Jackie. Eh, spoštovana predsedujoča, Danuta, gospe in gospodje. Naj najprej izrazim sožalje družinam v Franciji eh, in eh, v Španiji, ki so bili. Eh, torej želim izreči sožalje tistim družinam, ki so izgubili svoje bližnje v poplavah, ki so prizadele Mursijo prejšnji teden. Uh, izrazom sožalje družinam teh desetih ljudi in vse bomo naredili za to, da bi pomagali Mursi v težkih časih. Hey, been... Pozdravljam vse skupaj. Dogodek odprti dnevi je postal vedno bolj zanimiv v zadnjih desetih letih. Letošnji odprti dnevi so za nas prav posebej pomembni. To je bilo že večkrat omenjeno v različnih eh, kontekstih. Bližamo se koncu pogajanj o proračunu in koncu pogajanj o pogajanju o reformi kohezijske politike. To je verjetno zadnja dobra priložnost za to, da se regije oglasite in da vas slišijo države članice in pa um, zakonodajalci nastopil je skrajni čez eh, trenutek za to, da lobirate ne v Bruslu, ampak da lobirate v vaših eh, glavnih mestih in v vaših ministrstvih za finance. To je vaša naloga v naslednjih tednih. Evropska unija se še vedno sooča z izzivom izhoda iz krize in ponovno spostavitvijo trajnostne rasti. Ta strategija izhoda temeli na treh stebrih. Treba je ponovno poskrbeti za strukturne reforme, za izboljšavo konkurence in treba je usmeriti naložbe v rast in pa um, delovna mesta. V tem smislu mora kohezijska politika odigrati pomembno ulogo. Uh, Eh, veliko smo naredili za to, da bi spremenili podobo kohezijske politike za delovna mesta in pa rast. Ko sem prevzel uh, mesto komisarja, kohezijska politika ni bila posebno ugledna. No, danes, torej tri leta. Po začetku mojega mandata pa ima kohezijska politika pomembno vlogo pri vseh ključnih gospodarskih dokumentih na evropski ravni uniji. E, to velja za predlog proračuna, za posebna priporočila za države in pa to je razvidno tudi iz fiskalnega pakta, ki je bil sprejet na evropski ravni e, junija lansko leto. E, torej, nekako smo poskrbeli za novo dojemanje kohezijske politike. Moja predhodnica Uta eh, Danuta Hübner je prilagodila naložbe Lizbonski agendi, prav tako se spomnim prenosa strukturnih skladov na začetku gospodarske krize, tako da bi poskrbeli za to, da bi uh, imeli še vedno likvidnost v gospodarstvu. Pod mojim vodstvom smo sprejeli dodatne pomembne ukrepe. Uh, povečali smo stopnjo kofinanciranja, zrasti za. Uh, majhna in srednja velika podjetja, prav tako smo omogočili dostop majhnih in srednja velikih podjetij do sredstev in eh, reprogramirali smo več kot 30 milijard, zato da bi se bolje sredotočili na področja, ki podpirajo trajnostno rast, eh, delovna mesta, e-storitve, infrastrukture eh, in pa razmere na delovnem trgu, zlasti za ranljive ljudi in pri boju proti brezposobnosti mladih ljudi predhodne ocene kažejo na to, da je torej prigamiranje sredstev in pa pobuda predsednika Baroza omogočilo dostop do financiranja za več kot 56 tisoč majhnih in srednjih podjetij in da smo s tem omogočili pol milijonu mladih ljudi, da so se vključili v programe za boj proti brezposlenosti in da smo za to poskrbeli več kvalifikacij. Delovne eh, države članice so poročale o tem, da so ustvarile 210 tisoč delovnih mest od začetka leta 2011 in eh, pričakujemo, da bo delovnih mest še več v prihodnosti. Seveda ta prizadevanja ne bi bila uspešna, če ne bi imeli tudi vašega eh, prispevka in če ne bi bile regije tako. Eh, hitro se pripravljene, pametno in pa učinkovito odzvati. Zato smo predlagali novo politiko za leto po letu 2014, zato da bi ta pametna, trajnostna in pa socialna, eh, socialno, socialne investicije osredotočili na teme, ki spodbujajo rast in da bi se osredotočili na več rezultatov. Z cilji na področju sodelovanja smo sprejeli nove pobude, eh, čezmejne pobude, predvsem v okviru Evropske strategije za Balsko in pa Donavsko regijo. Pripričan sem, da smo vsemi temi ukrepi uspeli postaviti kohezijsko politiko v srčiko Evropske agende za rast. Vendar pa je to prineslo seboj tudi vedno večjo odgovornost in kohezijska politika je nedvomno sedaj v središču naše pozornosti in je tudi zelo nadzorovana. Sedaj moramo tako rekoč spraviti žogo v gol. To pomeni, da moramo poskrbeti za rezultate naših obljub. V kohijski politiki moramo dokazati, da so sredstva porabljena učinkovito. Uh, kakovostno in da smo pripravljeni narediti vse za to, da bi spodbudili rast in pa rast delovnih mest, zlasti, ko gre za mlade ljudi. Prav tako moramo dokazati, da smo resni, ko gre za naše predloge reform, ko gre za osredotočenje na posamezna tematska področja in ko gre za načelo pogojnosti moramo dokazati, da z osredotočanja na posamezne teme zagotovimo pravo mešanico investicij. Vem, da regije tega ne bodo vedno pozdravile, ampak eh, v preteklosti smo videli veliko investicij v osnovne infrastrukture, ki niso mogle doseči svojih potencijalov zaradi pomankanja investicij v MSP, v raziskave, v razvoj, v energetske učinkovitost. Eh, in temu se moramo v prihodnosti izogniti. Moramo se usmeriti v rezultate. Potrebujemo merila, s katerimi bomo lahko ocenili eh, posamezne programe in bomo lahko postavili osnovo za politično razpravo o vsebini, ne pa o postopkih potrebujemo strategije specializacije, ki bodo temelovale na zbiranju konkretnih podatkov in pa pametnih analizah. Istočasno moramo podariti naš prispevek k rasti in pa eh, delovnih mestih in moramo podariti uh, eh, načelo pogojevanja za to, da lahko s tem podkrepimo strukturne reforme. Vem, da ste tudi tukaj imeli nekateri določene zadržke, ko gre za to načelo. Ampak ta načela so v sami srčiki naših reform in odražajo to končno vprašanje, ali želimo obstati ali ne. To be or not to be. Če nam ne bo uspelo biti verodostojni v zvezi s temi, temi vprašanji, eh, bomo s tem eh, se izpostavili visokim tveganjem. Te cene ne želi nihče plačati, plačati in eh, nihče si tega pravzaprav v tem trenutku ne more privoščiti. regionalna politika posod uh, marsikje predstavlja 50 odstotkov javnih investicij in to v obdobju sedmih let. Ne poznam nobenega drugega regionalnega ali nacionalnega proračuna, ki bi uh, se nanašal na tako dolgo obdobje. Eh, tematska osredotočenost, pogojevanje in več rezultat, ki temelijo na zastavljenih ciljih in na podatkih vse to nam bo pomagalo pri tem, da bomo lahko bolje eh, ocenili to politiko. Razmišljati moramo že o času po letu 2020. Zato sem želil eh, to politiko konsolidirati enkrat za zmeraj. Eh, uloga kohezijske politike se spreminja. Kohezijska politika danes več ne pomaga samo revnim regijam. Vedno, vedno bolj prevzema tudi nalogo izvajanja vse evropskih ciljev in uh, skrbi za spodbudo vsem regije. Tukaj treba vključiti razvite in manj razvite regije. Naj bom jasen, to seveda ne pomeni, da se moramo odreči tradicionalni vlogi kohezijske politike, torej da bi pomagali uh, Eh, revnim regijam, da nadoknadijo izgubljeno. 70 odstotkov proračuna je dodeljenega revnim regijam, zato da bi izpolnjevali še naprej ta cilj. Ampak te revne regije eh, k sreči predstavlja samo 25 odstotkov vseh regij. Prav tako predstavlja 25 odstotkov evropskih državljanov. Ampak enako pomembno je razumeti naslednje. Nobena regija nima jamstva za napredek. V hitro spremenjajočem se svetu eh, se, so regije pogosto izpostavljene novim izzivom. Spomnim se, da je Finska izkusila zelo globoko gospodarsko krizo v prvi polovici 90-ih let, glavno zaradi izpada trgovine za nekdanjo Sovjetsko unijo. V okviru štirih let se je gospodarstvo skrčilo za več kot deset odstotkov in brezposelnost se je eh, zvišala na skoraj 17 odstotkov. Finska se je odločila takrat za drastične ukrepe za konsolidacijo javnih financ, ampak povečala je sredstva za razvoj in um, za izobraževanje. In na ta način so izboljšali svojo konkurenčnost ter vrnili finsko gospodarstvo na pravo pot. Zato potrebujemo dodatne investicije v naših politikah. To so povdarili že vsi predhodni govorniki, zato ni treba, da vse skupaj ponavljam. Izredno pomembno se mi zdi, da preostale tedne, kakor je jasno povedal tudi predsednik Van Rompuy, ki je napovedal izredni vrh novembra. Torej ta preostali čas moramo dobro izkoristiti. Upam, da bodo ti odprti dnevi privedli do močnega sporočila regij in pa mest v Evropi. Podariti moramo, da potrebujemo proračun za investicije, poslati moramo jasen signal tako državljanom, kakor tudi evropskim trgom, tako da bomo lahko mobilizirali zasebne investicije, ki so potrebne za to, da bomo lahko jamčili rast in pa delovna mesta. Hvala lepa. Veliko stvari se je potrebno pogovoriti. Torej, govorili ste o tem, da je potrebno začeti, da, ter potrebno je začeti in to je to. To je tista točka za ta proračun. Moramo prepričati torej svet, saj upamo tako. Preden pa začnemo z razpravo, dajem besedo gospe Hübner, da še ona poda svoje videnje. Potem pa bomo začeli z razpravo. Hvala lepa, Jackie. Veliko je bilo že izrečenega, tako da tega ni potrebno ponavljati. Naj pa povem, da je zelo koristno se ogledati prihodnjo kohezijsko politiko iz te perspektive treh vsi delovanj. To so omenili že moji predhodniki. To Evropa potrebuje gre za to, da bomo imeli trajnostne javne finance, strukturne reforme in investicije v rast in za poslovanje. Za kohezijsko politiko, ki je še vedno del investicij in delovnih mest, je zelo pomembno tudi to, kaj se bo dogajalo glede trajnostnega proračuna in javne utrditve javnih financ. Veliko bo odvisno tudi od strukturnih reform in vemo v kohezijske politiki je predhodna pogojena zelo pomembna. Tako da mislimo, da je to politika rasti, investicij in vse skupaj je zelo povezano z okrepi Evropske unije. Mislim, da je tudi zelo pomembno izpostaviti in ponoviti, vedno znova ponavljati, da se je potrebno prizadevati za rast. In to mora biti dobro usklajeno med vsemi ravnmi upravljanja, pa tudi med različnimi politikami in različnimi političnimi urodi. Delovati moramo usklajeno, kajti tisti, ki ustvarjajo rast, niso vedno tisti, ki ustvarjajo pogoje, ki so primerni za rast. Mislim, da tudi to zahteva usklajeno delovanje in tako lahko resnično mobiliziramo mogočno konvergenco, ki jo ima Evropska unija pri kohezijski politiki tako lahko potem tudi pridobimo zaradi teritorijalnih povezanosti. Potem drugi niz razmislekov je povezan s tem, da smo, mislim, da vsi prepričani, da je kohezijska politika investicija v prihodnost. Tu ni dvoma. Šla pa bi še nekoliko dlje in bi dejala, da je kohezijska politika 2014 do 2020 zaradi načina, kako je strukturirana, kako se predstavlja, kako bo upravljena, ko bomo imeli večravnostno upravljanje, istočasno pa bomo imeli tudi zelo specifične cilje, da torej, to ni samo politika za investicije, to je načrt za investicije za celotno obdobje. Kaj to pomeni? Kohezijska politika je lahko investicijski načrt za nas, ki se pogovarjamo o nadaljem zakonodajnem okviru, kot veste, smo sredi postopka, da se pogajamo med parlamentom svetom z udeležbo komisije. Najprej menim, da je pomembno videti, da je ta novi okvir nekaj, kar mora zagotoviti, da bo ta politika ponudila ne samo znatne finančne spodbude, temveč, da bo ponudila tudi spodbude za spremembe. Kajti to je možno, da spremembe za Evropo. Vedno smo gledali naprej s to politiko. Že ko smo začeli govoriti o podnebnih spremembah in energetski učinkovitosti leta 2005-2006, danes pa mislim, da mora biti ta politika še bolj osredotočena na prihodnost. To pomeni, da ko se pogovarjamo o strateških ciljih 2014 do 2020, moramo gledati še prek tega obdobja. To je tisto, kar mora biti pomembno za nas, za investicije v tej politiki. Potem, ta politika je lahko investicijski načrt in tudi okvir za to, kako bi se izvajala strategija Evropa 2020 na lokalni, regionalni ravni. In sicer na tak način, da bomo lahko izkoristili na očinkovit način potencial za rast na vseh eh, nivojih. To je zelo pomembno za oblikovanje politike, tudi kar se pravnih ureditev tiče. Gotovo je to javna politika, javna politika, katere vloga je katalizator investicij v zasebnem sektorju. Torej, moramo v zakonodajnem okviru zagotoviti tudi možnost vzvodenja in pritegniti sredstva iz zasebnega sektora. Ta politika mora biti tudi organizirana v tem zakonodajnem okviru tako, da bomo znižali tveganje. Tveganje je sedaj preveč za investitorje. In sicer tako, da bomo imeli pametne kombinacije javno-zasebnega partnerstva. Vidimo že zelo veliko takih primerov, ki so bili dobri. Strukturni skladi morajo prinesti rast, pa tudi strukturne spremembe in povečati konkurenčnost. Po drugi strani pa se moramo spopasti s teritorijalnimi značilnostmi in lokalnimi značilnostmi. In od vseh lokalnih in regionalnih dejavnikov moramo zahtevati, da imajo pametne strategije za to, da bi dosegli oboje, da bi združevali ta prizadevanja, te ukrepe. Naj povem tudi to, da če želimo upoštevati teritorijalne specifike, moramo jasno videti tudi to, da bomo v zakonodajnem okviru zagotovili pristop, ki bo temeljil na mešanici politik. Če tega ne bomo imeli, potem lahko pozabimo na teritorijalne specifike in na najboljše politike. Prav tako bi dala, kar se investicij tiče, da mora ta okvir dati možnost tistim, ki sprejemajo odločitve, da prepoznajo nove faktore za rast. Ti so vedno tvegani in mislim, da če ne bomo vključili tega visokega tveganja po investicijah, potem ne bomo zagotovili takšnih prednostnih rok, kot bi si jih želeli, glede na te nove faktore za rast. In potem še zadnja stvar, ki bi rada omenila v tem kontekstu. Ta politika kot investicijska politika je smiselna, če dovoljujemo dostop do sredstev na tak način, da bo omogočen celoten ciklus financiranja. In če bi potem to lahko razširili prek kohezijskega sklada, kohezijski sklad je na nacionalni ravni, če bi to lahko razširili na regionalno in lokalno raven, potem bi nam to omogočilo stabilnost za celoten ciklus. Mislim, da moramo kot pogajalci imeti pred očmi vse te cilje, ko skušamo najti kompromisne rešitve. Še dve stvari, oprosti, Jackie. Rada bi dala, da obstaja veliko tveganja, o tem se ne pogovarjamo danes in to pa vidimo v praksi, da je konsolidacija proračunov v različnih državah članicah vodila do tega, da regionalna in lokalna raven ne more več investirati. In to vidim kjerkoli, kamorkoli grem. To je velika uvira za prihodno kohezijsko politiko. Obstajajo primeri recentralizacije, tistih, ki pravijo, da je to ceneje bolj učinkovito. Mislim, da je to napaka. Mislim, da moramo zagotoviti, da ne bomo izgubili probastir, ki smo se jih že pridobili. In na zadnje proračun 2014 do 2020. Tukaj je potrebno nujno hitro drovati in dobro novice, da bomo to imeli novembra na dnevnem redu. Vendar pa sedaj, ko eh, govorimo o drugem proračunu zajemu ko govorimo o povečani proračunski zmogljivosti, ki bo predstavljena oktobra, potem je malo upanja, da bi novembra na vrhu resnično sprejeli odločitve. Torej, obstaja veliko tveganja, da bomo vse skupaj predložili na začetek naslednjega leta. To moramo vzeti resno kot izziv, ki ne bo kar izginil. Hvala lepa. Thank you. Thank you Hvala lepa vsem trem. Vidimo, kako resne so razmere, vemo, kaj je na kocki hitro vprašanje, potem pa še kar veliko vprašanj, ki bo prišlo iz dvorane. Naj spostavim, da smo pozni, tako da bom izredno disciplinirana in vas prosila, da ste zelo kratki jasni. Hitro vprašanje za vas, preden nadaljujemo. Martin Šulc je v vodnem nagovoru govoril o prijateljih kohezijske politike. Ta razprava o proračunu se sedaj označuje kot prijatelji kohezije proti prijatelji boljše porabe sredstev. Moje vprašanje je, ali morate biti eno ali drugo, ali sprejmate premiso, da morate biti ali na eni ali na drugi strani, prijatelj enega ali drugega. Komisar, vi prvi, prosim. Torej, dobro sporočilo je, da imamo samo prijatelje, da so vsi prijatelji. Da torej nimamo sovražnikov. Če to bolj jasno povemo govora bilo, da imamo prijatelje kohezije in da imamo prijatelje, boljš, prijatelje boljše uporabe sredstev. Torej, bi lahko imeli tudi torej, prijatelje za dosego ciljev. Mislim, da je to dobro sporočilo. Ne gre za protislovje. Po eni strani moramo smiselno investirati, po drugi strani pa moramo to storiti tako, da bo to trajnostno, inteligentno, učinkovito. V resnici ne gre za protislove, In mislim, da je nekdo že dejal, da gre za nič ena odstotka BDP Evropske unije in zato mislim, da moramo tukaj jasno povedati, da moramo podpreti proračun, ki ga predlaga komisija, da bi ta spet novembra. Hvala lepa. Gospod predsednik, ali moramo spremeniti razpravo, kaj ti vse skupaj eh, govori v smeri, da je. Deluje eni proti drugemu. Morda to ni prava interpretacija? No, mire, yo mmm, represento a una institución en la que estoy plenamente convencido que hay más amigos de la. Ja, jaz predstavljam odbor regij in kar zadeva prijatelje kohezije, je teh več kot neprijateljev, če naj kar tako povemo. Dejstvo pa je, in to moramo podariti, da vse regije dobivajo sredstva, vendar pa je drugo vprašanje, to, katere regije potrebujejo več sredstev od drugih. Ampak v tem položaju v odboru regiji vemo, da so ti skladi pomembno urodje, s pomočjo katerega lahko premustimo razlike med različnimi regijami, ki, med regijami, ki veljajo za bogate in tistimi, ki so veljale za revne. Evropska unija je zgodba o enotnosti, o sodelovanju in to je zelo bistveno. Potem komisar je govoril o novem okviru razmišljanja in da moramo to spremeniti, torej, da potem tvegamo, da bomo šli k staremu razumevanju politike. Potrebno je torej se lotiti tega vprašanja in to takoj. Da. Spomnim se že takih razpadov, sem stara in teh argumentov ko smo se pogajali o proračunih. Strinjam se z večino argumentov, ki pravijo, da koliko jih uporablja kampanja boljše porabe sredstva, kajti tudi mi si tega želimo. Pri kohezijski politiki že več kot desetletje. Točno tega si želimo. To pomeni bolj učinkovito porabo sredstev. Vendar pa boljša poraba sredstev ne sme pomeniti popolne spremembe politike, o tem se moramo pogovarjati, moramo imeti širšo razpravo, vse zainteresirane strani morajo sodelovati, ali si želimo prehodnih regij ali ne, ali si želimo rezerve, ki bodo odvisne od eh, uspeha in tako dalje. To so stvari za razpravo, vendar pa prijatelji za kohezijo in najboljši prijatelji si ne želijo nič drugega kot eh, najboljšo porabo sredstva in to je najboljša investicija za evropska sredstva. Vendar pa to razpravo moramo imeti o vsem. Zahvaljujoč temu je ta politika ena najbolj pogosto reformiranih politik. Upam pa, da smo z vsako politiko zastavili boljšo politiko in da je vedno manj argumentov proti tej politiki. Hvala lepa. Veliko vprašanj še imam, vendar pa tudi vi morate dobiti besedo. Veliko vas je želelo zastaviti vprašanje, zelo strogo bom ena pripomba, potem pa bodo odgovarjali predstavniki na omizju, pa tudi prispevke z Twitterja bomo vzeli. Gospa Breso, najprej nekdanja predsednica obora regije, sedaj pa prva podpredsednica. Prosim, vi ste prvi. E, Hvala lepa. Najprej bi, če mi dovolite, Jackie, se želela v imenu vseh političnih skupin iz odbora eh, regiji. želela izreči sožalje našemu predsedniku Ramonu Valkarselu, pa ne samo njegovom, ampak tudi drugim kolegom iz Andaluzije in Mursije. Torej, vsem kolegom izražamo sožalje zaradi teh eh, hudih poplav, ki so prizadele vašo regijo, poleg tudi potresa. E, menimo, da Evropa mora tudi tukaj pokazati svojo solidarnost ter ukrepati s politikami v prid povečanja varnosti posameznih um, območij. In upamo, da bomo na tem področju pospešeno delovali. In tudi zato potrebujemo dober evropski proračun. Želela bi podati nekaj kratkih prispevkov kot poročevalka za mnenje odbora regij o večletnem finančnem okviru, ki smo si ga ogledali tudi potem, ko smo prijeli popravke se strani Evropske komisije. Kot je bilo že povedano, se mi zauzemamo za dosego dobrega dogovora ki bo uh, zadovoljil tako za Evropski parlament kot za države članice, predvsem pa se zauzemamo za to, da bi ta dogovor ustrezal tudi vsem regijam. Mi podpiramo tako proračunsko politiko, ki bo zagotavljala uresničevanje kohezijske in regionalne politike v vseh vrstah regij, ne samo v konvergenčnih, temveč tudi v regijah v prehodu in ki, tudi tiste, ki bodo zagotavljale eh, konkurenčnost. Predvsem konkurenčnost eh, je področje, na katerem številne regije danes zaradi krize veliko trpijo in zato morajo okrepiti lastno gospodarstvo. In eh, glede na mm, poročilo, ki smo ga pripravili, poročilo, o katerem bomo glasovali jutri, bi želela povdariti še nekaj točk. Najprej, celotni znesek. Eh, ne smemo pozabiti, da se lahko zgodi, da bodo ta sredstva edina investicijska sredstva, na katera bodo lahko številne evropske regije lahko eh, računale v prihodnjih letih in zato so bistvenega pomena. Drugič, nakratko prekinja predsednica. Seveda, eh, zauzemamo se tudi za eh, spoštovanje načela soodločanja, namreč številna vprašanja, ki so vključena v pogajalsko schemo sveta, so teme, ki nas zadevajo, vendar pa se z nami svet ni primerno posvetoval. In na zadnje, krožijo dokumenti, ki ne kažejo ravno na better spending v smislu boljšega uh, trošenja, ki naj bi bilo hkrati enostavnejše in bolj učinkovitejše. Zdi se, da gre za zelo sektorsko usmerjenost trošenje, ki pa ne ustreza uh, eh, teritorijalni strategiji, za katero smo se zauzemali. Hvala. Zapravičujem, veliko se je javil k besedi, zato moramo biti hitri. Lambert, pa minister, prosim. Ehm, eh, Hvala lepa za besedo. Tukaj smo se sestali vsi skupaj v Evropskem parlamentu in zato je morda koristno poudariti, da je bil odbor za Eh, regije prvi, ki je glasoval o amandmajih eh, v zvezi s tem predlogom in zato smo se zauzemali, da bi vse to postalo predmet pogajanj s svetom. Zato eh, bo še leta 2014 treba skleniti partnerstva z regijami in mesti in če tega ne bomo pravočasno storili, bomo zamudili priložnost, ki jo imamo na voljo. In drugič bi že veljel podariti naslednje, da imate tukaj v parlamentu zaveznike tudi izven vaših meja. Zaveznike pri prizadevanjih za boljšo porabo sredstev, tudi znotraj skupine prijateljev kohezije. Parlament predstavlja neko povezavo, neko most, tudi za avtoceste odličnosti in mi se zauzemamo v, znotraj naših eh, funkcij na regijskih ravnih za to, da bi eh, lahko tudi na evropski ravni primerno odgovorili na različne izzive, na izzive na področju energetike in tako naprej. Predvsem se pa navezujem pri tem na zahtevo po povečanju konkurenčnosti. Zato se mi zdi izredno pomembno to poudariti saj bomo le tako lahko izboljšali tudi naše izhodišča pri pogajanjih o proračunu. Ali bodite še krajši, kajti še 25 javnih manj besedi. Michael Schneider, vi ste naslednji. Prečujem tehnične težave. Gospa Hübner, gospod komisar, gospod predsednik v zadnje pol ure smo govorili o veliko temah, ki jih bomo v sredo še obravnavali, ko bomo imeli zasedanje dveh komisij odbora regij. Na to temo bi rad eh, povzel in povedal, je, kakšno je stališče ELS. To je podobno tudi drugim političnim skupinam v odboru regij. Pri srednjeročnem finančnem okviru, potrebujemo rezultate do konca leta. V mestih, v regijah smo razvijati in pripraviti moramo naše načrte, da bomo od 1. januarja 2014 lahko odrovali. Tega pa ne moramo storiti, če bomo imeli sklepe sredi leta 2014. Regije želijo prispevati svoje k uresničevanju strategije Evropa 2020. Regije si želijo strukturnih skladov, regije si želijo rasti konkurenčnosti in delovnih mest. To lahko storimo le, če bomo prvič imeli dovolj sredstev na razpolago, drugič, o tem bo govora novembra, Herman Ropoj eh, je bil optimističen, drugič nam lahko uspe, če bomo pravila za uporabo strokovnih skledov oblikovali tako, da bomo imeli dovolj manevrskega prostora za posebej prikrojene regionalne programe. Tukaj obstajajo razlike in tretjič, to nam uspe lahko le, ponavljam, če bomo imeli pravočasne odločitve in se bomo to tako izognili nevarni vrzeri med letom 2013 in 2014. Jan Olbricht. <clears throat> Yes, thanks, Jackie. We, we have... Hvala lepa, Jackie. Regije mesta. Imamo možnost izbere, biti zelo diplomatični ali pa zelo odkriti. In ker so to dni odprtih vrat, bi morda morali biti odkriti, odprti in ne diplomatski, kar se tiče kohezijske politike. Naj povem, da seveda vem, da kar, kar, je, kar se tiče parlamenta, obstaja velika razlika med prijatelji kohezije in prijatelji boljše porabe predsednica Danita Hübner je dejala, da vsebinskih razlik pravzaprav ni. Razlika je v imenih. Ena skupina je za več sredstev za kohezijsko politiko, druga skupina pa si želi znižati sredstva za kohezijsko politiko. Pripomba in eh, zaključek za vsa mesta in regije. Prosim, vprašajte svoje vlade, ali so prijatelji kohezije ali prijatelji boljše porabe, karkoli to že pomeni. Kajti potrebujemo ta pritisk za to, da bi se borili za bolj odločno kohezijsko politiko. Se pravičujem, da nisem diplomatski, vendar pa jasen, jasna ročnica obstaja. Potrebujemo več prijateljev kohezije, če si želimo več kohezije v Evropi. Hvala lepa, Konstance Krel. Hvala lepa, kot so poročevalka za uredbo splošnih določb, bi rada podala nekaj pripomb. Predlogi komisije so bili dobri. Drugič, parlament jih je izboljšal, strukturno okrepil in usmeril skupaj s komisijo v smer, ko so tisti, ki so prijatelji teorije za boljšo porabo, prošeni, da naj preberejo te predloge. Ko jih boste prebrali in ko jih boste razumeli, boste vedeli, da so to dobri predlogi in strahko prijatelji kohezije, kajti to, kar je v novih predlogih, je boljša poraba sredstev. In če si želimo iziti iz te krize v Evropski uniji, potem potrebujemo te investicije, ta instrument in potrebujemo mesta regije za to, da napredujemo. In tukaj ne zadošča kakršenkoli ukrep in sklep novembra v finančni perspektivi. Potrebujemo sklep, ki nam bo dal na razpolago zadostna sredstva, zato da lahko izvajamo pravo kohezijsko politiko. In zato mi tudi ni všeč, da na, pritiska na nas kot na parlament, da se moramo hitro odločiti. Spet je moramo pravo odločitev, ne pa hitro. In sedaj moj poziv tistim, ki prihajajo iz regij in so tukaj v Bruslu danes, potrebujemo vašo pomoč, vaše lobiranje pri vaših regijah in vladah, da bomo dobili zdostna sredstva. Lepa, Luk van den Brande. Na kratko, prosim. Kaj ti potem panelisti, potem pa še drugi krok. Dankjewel. Uh, eh, debat kan niet gaan tussen goeden en slechten. Najlepša hvala. Ne moremo razpravljati med dobrimi in slabimi. Gre za dobro politiko ali slabo politiko. Dobra politika je možna, če so v njo vsi vključeni in če so vsi enako odgovorni. Seveda pa tudi to ni dovolj. Govori se o multilateral governance, o partnerstvu in o številnih eh, pogodbah, ki naj bi jih sklenili. Ampak to ni dovolj, saj morajo te imeti tudi vsebino in zato se zahvaljujem odboru regij iz Evropskega parlamenta. In pri tem ne bom zelo diplomatičen, namreč odbor AFCO ima popolnoma drugačno vizijo, kot je governance multilevel in kot je to ta delitev odgovornosti na različne ravni. In zato uh, prosim, da v Evropskem parlamentu zagotovite koherentnost med vašimi gledišči, med različnimi odbori in zato naj bo poročilo o governance multilevel v skladu s tem, kar se v zvezi s tem dogaja drugot. Moramo biti prepričljivi, to je temeljni kamen in temeljni kamen bo ravno position paper, ki ga bodo obravnavali v različnih državah, potem, ko bo odbor regij in Evropski parlament in Evropska komisija se skupaj zauzeli za oblikovanje nove skupne politike, s katero bodo lahko preprečili države članice in svet. Veliko je že bilo izpostavljenega. Šlo pa za eno specifično vprašanje in morda bi se tega lahko dotaknili kar se tiče prikrojenih ukrepov regij. Martin Šulc je tudi govoril o tem, torej o pristop od spoda na zgor. Pogosto smo slišali, Van Rompuy je govoril, upravljanje na več ravneh za soočanje z izzivi na več ravneh. In sedaj seveda govorimo eh, tudi o tem, tudi glede prožnosti, ne na strani sredstev, ampak pa na strani reform. Na kratko od vas, glede tega vprašanja, ali ste govorili o tem, da gre za vprašanje verodostojnosti, da je to tista cena, ki jo morate plačiti. Da se morate tematsko osredotočiti, če želite sredstva, sem prav razumela, komisar? Čisto na kratko. Potem pa še nekaj stavko glede razprave, ki je pomembna. Torej, ne gre za protislove med obima skupinama, gre za to, da skušamo se izbrati iz menija nekaj, kar nam zadošča. In sedaj imamo tri hode, ne pa osem hodov. To želimo zagotoviti, da ne bo vsega skupaj preveč. Da bomo imeli torej prehrano, ko se bomo dobro najedli, istočasno pa ne bomo jedli preveč in bo zdravo. To je torej ta zamisel osredotočenja na posamezne teme, da se osredotočamo na to, da smo tam odločni in učinkoviti. Drugič, to se mi zdelo pomembno v razpravi, ne vidim protislovja med odborom regij in parlamentom, ker bi se rad obema zahvalil za angažirano, hitro, dobro oceno naših osnutkov. Regionalna politika je pionirska na vseh področjih. Ne kritiziram kmetijske politike in ostalih, da pa ti še niso pripravili poročil. Regionalna politika je že pred poletjem pripravila poročilo in odbor regi tudi. Torej, regionalna politika ni tista, ki bi vodila do tega, da nam ne bi uspelo. Potrebujemo pravočasne sklepe. In sedaj pozivam vse regije, prosim, ne smemo imeti delim vlade, kateri pravijo, da če moramo varčevati, bomo pač varčevali pri bolj razvitih, ne pa pri manj. To je spet ta koncept delim vlade. Imamo sedaj koncept za enotno arhitekturo in tako bomo potem imeli tudi finančne prispevke. In če 25 odstotkov, 25 odstotkov regij, ki so manj razvite, razpolaga 70 odstotki sredstva, je to pošteno. To je naše razumevanje politike, vendar pa mislim, da ne smemo tega razmerja zrušiti. In v naslednjih mesecih in tednih, tednih pravzaprav, ko bomo imeli to razpravo, vas prosim, da smo odločni glede tega. Hvala lepa. Gospod predsednik, prosim. Bueno, a ona rilo da repetirme, jo... Mm. No, čeprav se bom mogoče ponavljal, Uh, moram povedati, da v bistvu se strinjam s tem, kar je povedal komisar Han. Zelo dobro je, da slišimo strani komisije uh, to, kar je ravno kar povedal gospod komisar Han. Iste stvari smo slišali tudi strani predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Šulca in ravno tako eh, smo slišali od drugih, da ima kohezijska politika več sovražnikov kot prijateljev. Vendar pa ne gre za to, da bi se zauzemali za to, da bi nekatere stvari bile nekam potembilne z drugimi. Sej ni nikogar, ki bi se zauzemal za slabšo porabe. Kdo bi se uh, eh, zauzemo za to. Vsi se v bistvu zauzemajo za primerno porabo in tudi za kohezijo. Vendar pa bi želel tukaj povedati, to, kar zadeva primerno, inteligentno porabo, to je povezano z neke vrste makroekonomskim pogojevanjem. Zakaj eno in zakaj drugo? Še gospa Hübner. Hvala lepa, razumem v zvezi z tematsko sredotočenostjo. V zvezi s tem smo na veliko razpravljali eh, v komisiji, tako sem bila tega navajenega. No, tukaj pa je bilo navrženih veliko idej v tem krogu vprašanj. Torej, potrebujemo Eh, veliko posodobitev v Evropi, sredstev pa nimamo dovolj, zato je jasno, da se moramo osredotočiti na nekaj. Ne gre samo za to, da želimo izpolnjevati cilje za Evropo 2020. Ta politika se želi prilagoditi različnim razmeram v regijah, temu moramo prilagoditi denar za investicije, ki prihaja iz evropskega proračuna. Zato potrebujemo tematsko osredotočenost. Moramo se osredotočiti na to, kaj bo osnovna potreba v posamezni regiji, tako da bodo regije in pa mesta imeli možnost iz različnih eh, ciljev Evropske unije, torej iz različnih prednostnih nalog, lahko izberejo tistega, na katerega se želi osredotočiti njihova regija. Želimo dati regijam to možnost, da izberejo dve, tri prednostne naloge izmed šestih prednostnih nalog. Glede na to, v kakšni situaciji se nahaja eh, neka regija in kakšne so njene potrebe. Hvala lepa. Še vedno želi cela vrsta govornikov zastaviti vprašanja. Imam eh, seznam vseh eh, govornikov, ki bi želeli spregovoriti, zato prosim, da se omejite na eno minuto. No, no. Hvala lepa. Evropski liberalci so postavili za prednostno nalogo energetski prehod. To pomeni, da se želimo osredotočiti na mikro in na, um, um, na mikroenergetsko proizvodnjo. Žel, na ta način želimo znižati uvoz fosilnih goriv. E, številni državljani in pa MSP bodo sodelovali pri ustvarjanju čiste energije. Strukturni skladi pri tem igrajo pomembno vlogo, torej pri tem prehodu na nizkooglično gospodarstvo. In uh, kohezijska politika je ena izmed najmočnejših instrumentov, s pomočjo katerega lahko to dosežemo. Komisar Hahn, nedavno ste na Polskem povedali, da se moramo izogniti situacijam, kot smo jih bili priča v preteklosti, ko smo investirali v infrastrukture, ne da bi upoštevali investicije v MSP, v delovne trge. Mm, tako v ruralnih, kako tudi v regionalnih območjih. Sam vas sprašujem naslednje, zakaj sedaj nimamo predlogov, ki bi bili podobni temu, ko smo slišali, da je bilo predlagano, da bi 20 odstotkov iz eh, Evropskega sklada za razvoj podeželja namenili za uh, trajnostno energijo. Na ta način bi se lahko izognili tudi vsem ravnovesem, ki obstajajo v Evropi. Zakaj ta zahteva 20 odstotkov iz e RDF namenjena za trajnostno energijo, zakaj ne velja enako tudi za kohezijsko in pa strukturno politiko? Karl Heinz Lamberts. Hvala lepa. Tudi če bodo ti deseti odprti dnevi uspeh, ob tem vseeno ne moremo spregledati, da Evropi gre zelo, zelo slabo v tem trenutku. Če želimo, da bi Evropi spet šlo bolje, potem se ne smemo osredotočiti na to, da se vprašamo, kateremu krogu prijateljev pripadamo. Evropi bo šlo bolje samo, če nam bo uspelo vključiti državljane v regijah in pa mestih, če jih bomo lahko vključili na delovni trg in če jim ne bomo mogli vsem dopovedati, da ima Evropska unija neko dodano vrednost. In vse skupaj ima zelo, opraviti, eh, zelo veliko opraviti z, z kratkoročno in pa dolgoročno finančno perspektivo. Zato želim jasno povedati v imenu moje politične skupine, da podpiramo predloge komisije in vesel sem, da si je tudi parlament za to tako zelo prizadeval. Ampak sedaj moramo narediti preboj, dobiti moramo hiter rezultat, ampak tudi dober rezultat. Pa še nekaj tukaj pomembno. Dobro, proračuni in e, njihova sanacija je zelo pomembna, ampak enako pomembno je to, da zaradi omejevanja, zadolževanja, kako je zapisano v fiskalnem paktu, ne bomo. St, e, eh, s tem ne smemo preveč omejiti oziroma obremeniti naših regij, na to moramo paziti. Gospod Silberg. Ja, Hvala lepa. Želel bi pozdraviti temo današnjih eh, letošnjih odprtih dni, ampak tu moramo razlikovati med sprejemanjem odločitev in pa izvajanjem teh odločitev želim podariti pomen eh, energije in trajnostnega razvoja in želim izpostaviti problem brezposelnosti med mladimi. Ta je zlasti zaskrbljujoča. Če tukaj ne bomo ukrepali, bomo izgubili celo generacijo. Eh, mladi morajo študirati, mi pa jim moramo na to ponuditi ustrezna delovna mesta. Eh, pripraviti se moramo tudi na to, da se bomo soočili z vsemi temi izzivi, samo na ta način bomo lahko poskrbeli za dobrobit in pa rast na dolgoročen način. Skrbi, skrbijo me te težave, s katerimi se sooča Erasmus in pa podobni programi za mlade v Evropski uniji. Zanima me, kako boste tukaj sprejeli nova, nove pobude. Potem um, naj se navežem na to, kar ste eh, o čemer smo govorili tudi na konferenciji na Polskem. Uh, Sedaj smo uh, govorili predvsem o problemih, v katerih so se znašle regije in pa mesta zaradi gospodarske krize, ampak moramo, omogu, uh, eh, moramo izpostaviti tudi potencijale, ki jih prenaša seboj gospodarska kriza, potencijale za rast in pa zeleni razvoj. Upam, da boste lahko zaščitili stebre strukture in pa kohezijske politike, ko so tako pomembne za regije. Gospod Vožnjak. Hey,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 Eh, pravičnosti v Evropi, govorimo o teži, ki jo imajo različne regije in tako naprej. Ampak vse te stvari so jasne in zato sprašujem, ali smo sposobni ustvariti stabilne okvire načrtovanja, ne da bi jih potem morali stalno popravljati. To je izredno pomembno, torej stabilen uh, okvir, ampak tudi prožen. Hvala. Hvala, prosim, bodite kratki. Dragi kolegi, Evropski parlament pa tudi odbor regij sta že podprla uh, vzpostavitev neke nove kategorije, regije v tranziciji. Uh, za obdobje po letu 2013. Sedaj, 13. Sedaj pa morajo države članice prevzeti svoje odgovornosti. Poudariti želim, da proračun za regijo v tranziciji ne pomeni povečanje globalnega proračuna za regije, ne za bolj razvite, ne za manj razvite. Mislim, da mora kohazijska politika voditi vzpostavitev enostavnega, pravičnega, preglednega in učinkovitega sistema za e, regije v prehodu glede na njihove njihove specifičnosti. Gre za regije, ki imajo BDP v višini 75 do 90 odstotkov evropskega BDP-ja in gre za regije, ki se morajo vzemati za svojo gospodarsko rast. In v Evropski uniji, v kateri imamo 280 regij, ta razkorak med revnimi in bogatimi regijami ne bi več smel obstajati. In zato upam, da bodo države članice res našle dober dogovor o finančnem okviru, ne da bi pri tem najrevnejše regije največ utrpele. Zelo na hitro, potem še gospa Kadenbach in potem bo morala resnično zaključiti z langovorjem. Moj kolega je govoril o teritorijalni koheziji, za katero so potrebna finančna sredstva in govoril tudi o vzpostavitvi regij v prehodu. E, vendar pa je potrebna tudi koherentnost med regionalno politiko in skupno kmetijsko politiko. Namreč skupna kmetijska politika ravno tako prispeva k koheziji, k trajnostnemu razvoju in k zaposlovanju. In ali se vam torej ne zdi bistvenega pomena to, da se združijo ta prizadevanja? Eh, raje, kot pa da se postavimo v nek sistem, ki bi se omejeval na eno ali drugo. Oboje potrebujemo SKP in kohezijsko politiko. Gospa Kadenbach, hvala lepa. Strukturna kohezijska politika nista sama sebi namen in pa bi naj prispevali temveč bi naj prispevala k temu, da se izboljša življenski standard v Evropski uniji. In bistven prispevek tej eh, kakovosti življenja je Eh, zdravstvena politika. Evropska unija ima v svojih pogodbah zapisano, da mora pri vseh svojih politikah upoštevati tudi vidik zdravja. Komisar Han, glede na vse razlike med mesti in pa regijami, kako vidite odgovornost regionalne politike za izpolnjevanje pristopa, eh, ki temelji na zdravju v vseh naših politikah? hvala lepa. Eh, dobila sem tudi nekatera vprašanja v pisni obliki. Eh, saj smo želeli vključiti tudi eh, poslušalce v, drugi, v drugih dvoranah in preko Twitterja. Tako, naprimer, Fan Rompoy želi izboljšiti regionalne programe, kako bi lahko to naredili iz drugih dvoran, from, iz um, Evropskega centra za regionalno sodelovanje kakšno vlogo lahko imajo nevladne organizacije eh, pri sodelovanju z akademiki in pa regionalnimi organi, potem Kevin Ross preko Twitterja o zniževanju emisij oglika, eh, ali je to predvideno pri oživitvi gospodarstva in pa še zadnje vprašanje, ne znam prebrati imena iz Švedske o enakosti spolov in vlogi tega vidika pri rasti. Torej, nimamo dovolj časa, da bi odgovorili na vsa ta vprašanja, ampak samo želim panelistom predati še nekaj, bez, še nekaj časa za njihove zaključke. Prosim, da se osredotočite na specifična vprašanja. Da se ne osredotoča na specifična vprašanja. Komisar, vi ste prej rekli biti ali ne biti, da smo soočeni z tem vprašanjem. Če bi lahko identificirali eno prednostno nalogo v enem stavku, kako lahko zagotovimo, da ohranimo verodoslovnost te politike, da regije prispevajo k spremembi. E, morda bi lahko odgovor na to strnili v enem stavku. Gospod predsednik, najprej besedo. Najprej, treba je realno odgovoriti na realne probleme, ki se pojavljajo v družbi. Also die Regionalpolitik ist äh, das. Torej, äh Regionalna politika je bistvenega pomena za evropsko politiko, ko gre za to, da, iz, da evropske cilje prevedemo v konkretne ukrepe. To vemo vse. Tisti, ki verjame v vizijo Evrope, potrebuje regionalno politiko. Eh, tako velja tako za zdravje, kako tudi za infrastrukturo. Eh, tudi za ESF tukaj potrebujemo inteligentne rešitve. Predlagali smo več skladni pristop in upam, da bomo to lahko uporabili tudi v tem pristopu. Gospa Hübner, rada bi omenila neko točko, ki jo nismo omenili. Mislim, da obstaja potencial za nadaljno destabilizacijo situacije regij, ki Eh, morajo sedaj poskrbeti za velike investicije, zato da bi se izvile iz krize. Namreč mislim, da v politiki obstaja tveganje popravkov programov zaradi specifičnih priporočil za države ali zaradi nacionalnih programov, ki so povezani z postopki čezmernega primankljaja in makroekonomskimi uh, postopki. Poskrbeti moramo, da ne bomo destabilizirali re, eh, te politike, in tudi ta makroekonomska. To makroekonomsko pogojevanje, torej, ko gre za spremembo plačil in pa odhodkov na sredi programov, tudi to bi lahko bil faktor destabilizacije. In pa tretja s tem povezana zadeva, to je ravno kar omenil, to je pred, prej omenil tudi predsednik eh, Šulc. Imamo šest milijard primankljajev v evropskem proračunu in ne bomo mogli plačevati računov, ki prihajajo iz držav članic in regij, ne moremo več financirati obstoječih programov in zato obstaja grožnja, da bomo te programe morali ustaviti. To situacijo še slabša dejstvo, da v novem okvirju eh, predlagamo samo majhen znesek predhodnih eh, plačil. To bo destabiliziralo fiskalno situacijo v regijah in pa v, necena, v nacionalnih proračunih. Torej po vseh neplačanih računih bomo ob začetku naslednje finančne perspektive imeli zelo omejena predhodna plačila za izvajanje programov. S tem bi lahko destabilizirali našo politiko na regionalni in pa lokalni eh, ravni. To me danes zelo, zelo skrbi. Hvala lepa. Naj se zahvalim vsem govornikom. Mislim, da se zaslužijo aplaus. Če lahko povzamem eno ključno sporočilo, je to to, da se moramo, da moramo se pogovoriti z močnim glasom Odprti dnevi so namenjeni ravno temu, da pošljete svoje sporočilo, da imate poglobljene uh, razprave. Zahvaljujem se vsem skupaj, ki so se udržili tega dogodka. Opravičujem se, da sem bila stroga za časom, ampak naš čas je bil pač omejen. Naj vas povabim še na koktejl in pa odprtje razstave o medregionalnem sodelovanju. To bo potekalo v odboru regi. Um, ehm, ob 6.30 minut na uh,